Monti in naši parlamentarni kolegi, ki sodelujejo v skupini za razmislek o lastnih sredstvih Evropske unije, gospod Lamasur, gospod Verhofstadt in gospod Kalfin, bodo povabljeni na sejo našega odbora. Tako da se bomo lahko o njih pogova, z njimi pogovarjali o lastnih sredstvih. ni ravno prijetno, da kot parlament nimamo pravice do glasovanja o davčnih vprašanjih. Dokler ne bomo imeli eh, lastnih sredstev, naš parlament ne bo v polni formi, bo malce hendikepiran, ker so te odločitve odvisne od držav članic. Takrat, ko je treba račune plačati, pa se pogosto pojavijo težave, kot vemo. Gospod Monti in naši poslanski kolegi se bi nam lahko pridružili bodi si 19. januarja, bodi si 5. februarja. Kot veste, je bil sprejet dogovor o rebalansu proračuna za leto 2014 in o osnutku proračuna za leto 2015 na trialogu časovni rok za uložitev eh, prilogo sprememb v zvezi s tema dvema točkama je jutrišnji dan do 12. ure. Jutri opoldan torej. Gre za uh, za uh, rok za uložitev predlogov sprememb, ki so popolnoma proračunske narave, torej višina eh, sredstev in podobno, pa je jutrišnji dan do 6. ure popovdan. Če nimate predlogov sprememb, je to odlično. Dobro bi bilo, da nas ne bi zasipali s predlogi sprememb. Sam se eh, ne bom pritoževal, da teh predlogov sprememb nismo dobili in eh, sekretarjat prav tako ne, ker bo zelo težko rešiti vprašanja v povezavi z glasovanjem o prilogih sprememb. Danes jutraj smo določili poročevalca za evropski semester. Ker se ni nihče javil za to mesto, bom poročilo prevzel sam. In to jemljem kot velik privilegij. Zahvaljujem se vam, da niste predlagali kandidata. Sam nisem pričakoval takšnega darila. Proračunski postopek za leto 2016. Kot poročevalca za druge oddelke smo določili gospoda Depreja. Odbor za proračune bo pripravil mnenje na temo priložnosti zelene rasti za MSP-je. Vsi dobro poznamo potencial energetske tranzicije in eh, zelenih energij oziroma gospodarstva. Poročevalca bomo določili v prihodnosti, tako da lahko pripravite predloge kandidatov, če vas ta tema zanima. Evropski parlament mora sodelovati v Evropskem parlamentarnem tednu v skladu s 13. členom fiskalnega pakta. Izraziti moramo eh, želje pripraviti ideje o temah, ki bi jih naj obravnavali glede na to, da se bodo v tem tednu predstavili nacionalni parlamenti evroobmočja, bi bilo dobro, da bi pripravili izjavo o nepoplačanih računih, o neizplačanih eh, sredstvih, glede na to, da bodo z nami predstavniki nacionalnih parlamentov. Evropski dolgovi so namreč tudi dolgovi držav članic. Vprašanje študij potrdili smo oba predloga kolegov iz odbora za proračunski nadzor. Prvi predlog zaščita lastnih sredstev, drugi predlog sestava strokovnih skupin. Te študije bomo torej pripravili skupaj s kolegi iz odbora za proračunski nadzor. In še vprašanje javnih predstavitev skupaj z odborom sede. Mislim, da bi bilo dobro v tem primeru izpostaviti povezovanje nekaterih služb za zunanje delovanje. Morda bi lahko imele države članice skupna veleposlaništva, naprimer ni potrebno, da imamo v vsaki tretji državi zunaj meja Evropske unije 28 Eh, veleposlaništev in poleg tega še predstavništvo komisije. Tudi tukaj lahko marsikaj prihranimo za proračune držav članic. Združimo lahko naša sredstva in si pomagamo onkraj naših meja. Če imate kakšne predloge strokovnjakov, ki eh, poznajo te teme, eh, nam jih lahko posredujete. To so sporočila, ki sem jih želel podati v začetku seje. Čaka nas razprava o proračunu. Spravni postopek se ni končal dobro prišli pa smo do dogovora na trialogu in sicer v ponedeljek zvečer. Zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelovali, vsem članom in članicam odbora. Tako dalec smo šli zato, ker smo bili tukaj v odboru zedinjeni in zato se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi našim poročevalcem, ki so bili vedno tukaj pripravljali so skupne izjave in eh, pokazali so svoj najboljši obraz. Seveda so doživeli tudi določeno mero frustracije. Gledam naše srečne poročevalce. Kolegi in kolegice, ko ste se odločili, da boste sodelovali v odboru za proračune, ste sprejeli zelo pomembno odločitev. Zavezali ste se za pot, ki je polna frustracij, polna zavračanja in eh, neuspehov. Ste pa politiki, ki ustrajajo pri resnici, ki se borijo za to resnico. Zato se vam je treba pokloniti. Rezultat ni takšen, kot smo si ga morda eh, želeli na začetku. Izboljšali smo raven plačil in sicer v višini 4,8 milijarde. Upali smo na 7 Eh, za, na 7 milijard za 2014 in 2015, ker smo na koncu leta 2014. To pomeni, da tega, kar ne bomo poplačali leta 2014, eh, da bomo morali to prenesti v leto 2015. Dobili smo torej 4,8 milijarde na mesto 7 milijard. Kar se tiče obveznosti, smo se morali soočiti eh, zelo težkim delom, obračam se k našim poročevalcem, ki so opravili odlično delo. Smo pa seveda vsi razočarani. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih in letih, upamo, da se bo situacija izboljšala. 4,8 milijarde lahko upamo zgolj na stabilizacijo nepoplačanih računov. Ravno zato smo si prizadevali za vzpostavitev postopka za odpravo dolgov, za prečiščenje teh računov skupaj z obima drugima eh, institucijama. Potrebujemo neko sprejemljivo številko nepoplačanih računov, naprimer 10 milijard. Komisija nam eh, mora čimprej povedati, kakšna raven eh, nepoplačanih računov nas bo doletela ob koncu tega leta. Na to pa moramo pripraviti načrt za odpravo tega dolga za prečiščenje računov. Danes zjutraj sem s gospodom Tarandom sodeloval na skupni seji odboru Afet in eh, Budž in tudi tam smo govorili o neizplačanih sredstev. S temi smo se soočali tekom celotnega leta 2014. Marsikaj lahko, na primer, obljubimo, eh, na primer, Ukrajini, ampak če tega denarja na to ne bo, je zelo težko delati. Eh, veleposlanik, ki je odgovoren za te teme, je dejal, da glede obveznosti ni težav, se pa pojavi marsikakšna težava, ko uh, moramo račune plačati. Uh, na področju zunanih zadev obstaja vrzel v višini 30 eh, milijonov. In številne lukne imamo tudi na drugih področjih. Dobro bi bilo, da vsi stopite v nacionalne parlamente in razložite poslancem, senatorjem in drugim, da so to izjemno pomembna vprašanja in da moramo rešiti eh, to problematiko nepoplačanih računov. Gospod Fernandez je predlagal naslednje v okviru parlamentarnega tedna. Lahko ustrajamo pri tej točki v naših pogovorih z nacionalnimi poslanci. Imamo tudi skupne izjave. pos, um, pripravili, so jih tako uh, parlament, kot tudi svet in mislim, da obstajajo nekatere razlike v teh izjavah. Sedaj pa bom besedo predal gospe Gardija Zabal, poročevalki. Eh, Najlepša hvala. Potem smo se v tem odboru večkrat pogovarjali nismo dosegli kakšnega posebnega napredka pri teh pogajanjih. In zdaj smo na koncu procesa, ki nas je večinoma razočaral. Ni razočaral le Evropskega parlamenta, vse institucije so se morali soočiti z razočaranjem tudi zaradi svojih odgovornosti in tega, kar so želeli doseči. Ta postopek je bil zelo dolg za vse tri institucije. Vsakokrat, ko smo se sestali za pogajalsko mizo, smo bili razočarani. Rezultati so odvisni od tega, ali ste optimistični ali pesimistični. Res je, da smo imeli na začetku visoka pričakovanja in tudi v prejšnjem parlamentarnem sklicu smo skušali rešiti težavo z nepoplačenimi računi ali pa smo hoteli poiskati vsaj morebitno rešitev za neplačane račune. Verjetno bomo imeli leta 2015 priložnost ugotoviti, ali bodo pogajanja in tri deklaracije institucij, ki so bile že podpisane, dejansko rešile to težavo. In ali bomo dosegli te cilje, ki smo se jih zastavili. Glede zneskov naj povem, da jih je mogoče tolmačiti na različne načine, vsakdo je kaj pridobil, nihče ni vsega izgubil. In če si želimo biti pozitivni glede tega izida, smo lahko. Če posebej glede na to, da Evropski svet ni želel vložiti niti evra več in 4,8 milijard evrov več za leto 2014 oziroma 2015, mislim, da je uspeh v tem oziru. tem se nismo uspeli poglobljeno pogovoriti, vendar je pri prvi obravnavi svet izpustil številne področja, ki so bile za nas pomembna. Na koncu pogajanj pa smo poskrbeli za to, da se teh področji ni izpustilo. Ponekod smo zagotovili celo simbolična povečanja zneskov, vendar pa je to zelo pomembno, vsaj za nekatere. Gre za simbolične zneske, saj nekaj milijonov evrov v razmerju do milijarde evrov ne predstavlja velikih zneskov, vendar če si vzamemo za primer program Erasmus, bo to pomenilo veliko nepovratnih sredstev štipendij. Dobili smo veliko tudi za humanitarno pomoč, pa tudi nekaj dodatnih zneskov za pomoč 5 milijonov beguncev na Bližnjem vzhodu, za palestinske begunce predvsem. To ni veliko, vendar pa bodo ti zneski pomembni pri izvajanju nekaterih programov. Ko smo v ponedeljek sprejeli ta sporazum, smo gotovili, da verjetno ne bomo pripravili sveta, da bi še bolj popuščal. Na svetu smo gotovili, da imamo zvezane roke, da ne bomo dosegli bistveno več in če bi na svet preveč pritiskali, bi verjetno svet kaj tudi umaknil. Naredili smo vse, kar smo lahko, da smo sprejeli ta sporazum. Če bi zahtevali več, bi morda vse skupaj spodletelo in rešitev bi bila lahko veliko slabša. Upoštevati moramo tudi to, da je treba proračun sprejeti in zdaj je res treba začeti delati na tem. Splošno gledano je rezultat ambivalenten, nekatere stvari so se dobro odvile, druge manj. V letu 2015 pa bomo lahko bolj poglobljeno ocenili tudi, kako so potekala ta pogajanja, ugotovili pa bomo tudi, kako bo do stvari potekale pod novim predsedovanjem. Italijansko predsedovanje se bo poslovilo in plačilen črb bomo obravnavali z novim predsedstvom od januarja naprej. Evropska komisija bo predlagala nekatere proračunske spremembe in z Evropskim svetom bomo tesno sodelovali tako, da upam, da bomo s to zaskrbljujočo zgodbo zaključili. Zahvaljujem se vam, predsedujoči, za to, da ste tako uspešno vodili pogajalsko ekipo, opravili pa ste tudi izjemno delo. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu za vse delo, ki ste ga vložili v predloge spremem, zato da ste oblikovali tudi nekatere rešitve za svet, da ste zbrali vse zneske, jih preverili, tako da ni bilo nobenih napak. Iskreno se zahvaljujem celotnemu sekretarjatu za vso pomoč. Hvala. Madame Holmeyer. Lieber Herr Präsident, Kollegen bei den anderen Institutionen, V drugih, z drugimi oddelki je bilo lažje kot pa pri komisiji. Tam smo skupaj do, skušali doseči kar največ. Pri vseh drugih institucijah je situacija bolje. Uh, svet razume, da je treba upoštevati sodbe računskega sodišča, zato so upoštevali naše finančne zahteve. Potem Evropska služba za zunanje delovanje. Tam smo uspeli znišati, znižati administrativne stroške, zato da bi lahko SZD bolj neodvisno opravljala svoje naloge, ne pa da spadajo pod pet različnih generalnih direktoratov in da so projekti opremljeni za 15 proračunskimi linijami. To je pozitiven korak. Poleg tega smo dosegli tudi to, da v sodelovanju z odborom regij in pa odborom za ekonomske in socialne zadeve. Eh, torej, tukaj smo okrepili sodelovanje, uradniki iz obeh odborov lahko prihajajo v Evropski parlament, skupaj lahko sestavimo strokovno službo, znanstveno službo, torej gre za izkoriščanje pozitivnih sinergij. Svet najprej tega ni podpiral, potem pa se je s tem strinjal. E, se je pa ob tem pojavil nesporazum tudi pri nas, e, ko je šlo za vprašanje 5-odstotnega znižanja števila osebja. komisija tukaj ni upoštevala različnih učinkov internalizacije, eksternalizacije. Eh, zdelo se je, da je to prizadelo samo svet, nas pa ne, ampak na koncu smo uspeli svetu dokazati, da smo tudi mi morali znižati število osebja. Na koncu je celoten odstavek izpadel iz eh, poročila, eh, vse skupaj je postalo manj zapleteno in eh, s tem so se uspele potem strinjati vse institucije. Še o tem iz splošnega proračuna. Dobro je, da smo se tukaj pogajali naprej in da smo ustrajili pri stolišču, da je treba stare račune pač plačati. To je točka, ki smo jo mi zastopali tako v javnosti, kakor tudi v pogajanjih v svetu in zato smo si zaslužili tudi določeno mero spoštovanja. Ne gre za to, kdo zasluži več, ampak gre za to, da je treba pač spoštovati pogodbe. In ne more biti tako, da se ne morejo začeti novi pomembni programi, zato ker niso plačani stari računi. Mi smo bili pri tem stališču zelo konsistentni. Eh, pravzaprav je svet tisti, ki vedno trdi, da je treba biti pri plačilih pregleden, dosleden. Ampak, ko smo mi pripravili zelo Eh, dosledno besedilo o teh plačilih, je kar naenkrat svet postal zelo eh, previden in se želel eh, izogniti razno raznim zavezam, obvezam in zato občudujem pogajalske sposobnosti Žerarda Depreja in pa drugih poročevalcev. Tukaj smo uspeli ostati dosledni in ustrajati pri svojem. Pomembno je, da sedaj nadaljujemo s to potjo, tudi svet in odkrito povedano tudi komisijo moramo pozvati k temu, da je treba ustvariti preglednost uh, pri vprašanju starih plačil in pa pri vprašanju začetka novih projektov. Tukaj se pogosto znajdemo v nekakšnem uh, sivem območju in uh, več sami ne vemo, kaj se dogaja. Tako da v tem smislu moramo tukaj ostati pozorni v naslednjih nekaj mesecih in eh, zdi se mi, da je to bil velik uspeh strani parlamenta, da smo tako uneta ustrajali pri vprašanju, plačil sta, eh, pri vprašanju plačil stalih računov. Najlepša hvala. Gospod Depre. Hvala, predsedujoči. Tako kot drugi pred menoj bi se želel zahvaliti članom odbora. Če smo se lahko zauzeto pogajali, smo se zarezili, ker smo v našem odboru dosegli pravo podporo in veliko bolj prijetno se je bilo pogajati s tem konsenzom v ozadju, kot pa če bi bili tukaj nekako fragmentirani. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, za vaše vodstvo pokazali ste tudi tisto pravo odločnost, ki smo jo bili v teh trenutkih veseli. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, sekretarijatu in pa drugim. Še posebej pa se zahvaljujem tudi naši poročevalki Ajder, ki je res zelo pomagal pri razrešitvi vprašanja o po plačilu računov za leto 2014. In javno moram povedati, da zelo cenim izraženo solidarnost eh, poročevalke, ki je to izrazila tudi s svojim sodelovanjem. Gospod predsednik, zdaj pa bi si nekaj malega dovolil. Smo na, v trenutku, ko smo zaključili s tem delom. Vsakič, ko dobimo nov predlog in tudi, ko Evropska komisija oblikuje nov predlog, gre tukaj za nekakšno nazadovanje ali pa stagnacijo v razmerju do prejšnjega predloga. To sem moral povedati. Morda je to nesramno reči, vendar pa je prav gotovo dobro dene, če to lahko povemo. No, to je bil res precej neprijeten spektakel. No, če pustimo zdaj to ob strani, mislim, da smo bili razočarani, da smo na nek način bili poraženi, vendar pa moramo biti zadovoljni tudi s tem, kar nam je uspelo iztržiti. Če posebej za leto 2014. Dobili naj bi torej 4 milijarde 780 milijonov novih zneska. Smo torej na 68 odstotkih tega, kar smo zahtevali v osnovi. Sicer pa nam svet ne bi podelil nič zneskov. Pridobili smo torej kar 68 odstotkov tega, kar smo zahtevali v samem začetku. Dobro 4 milijarde nekaterim pobudam smo se sicer morali odreči. Gre pa za zneske, ki jih res potrebujemo za tista nujna poročila. Seveda smo razočarani, ker nismo pridobili celotnega zneska. Vendar pa ne moremo reči, da smo v tej bitki dveh mi totalni poraženci, vendar le nam je uspelo nekaj pridobiti na koncu teh pogajanj. Ugotoviti, Moramo torej predvsem, kakšen bo operativni načrt odplačila računov. Besedila, ki smo jih uspeli usiliti svetu, so besedila, glede katerih smo se strinjali, vendar pa svet ni želel dejati, da se bodo strinjali, ampak so želeli dejati le, da bi se lahko potrudili strinjati, vendar pa smo spremenili njihovo stališče, zdaj so dejansko izrazili določene zaveze, da bodo to storili in zdaj imamo vse možnosti, da nam bo uspelo vzpostaviti vsaj ta načrt za odplačilo računov, ki se nam zdi bistvenega pomena. In mislim, da je bila ta odločnost z naše strani zelo dobra in zdaj imamo vse možnosti, da uspemo. Najlepša hvala, gospod Depre. Mm -hmm. 15 milijard sredstev za leto 2014. Naj bi predstavljen kakšen presežek za leto 2014. In ta presežek naj bi v žepe pospravili države članice. In to je poudaril gospod Depre med pogajanji. In to je bil tudi zelo dober argument vsemu na vkljub. Res pa bi si želeli, da bi v prihodnosti bilo stališče še nekoliko bolj stabilno. Gospod Hernandez. To significa desde logo prezident eh, da komisijo in e a forma como conduziu os trabalhos. Najlepša hvala, predsedujoči, pridružujem se prejšnjim govorcem, čestitam gospodu predsedniku, tudi poročevalcem, pa tudi sekretarjatu in pa samim članom te politične skupine. Veliko posameznikov dela v ozadju, vendar pa so vsi zelo pomembni. Vsem se zahvaljujem in, in čestitam za upravljeno delo. To, kar smo dosegli, je dobro in tega nihče ne more spodbijati. Svet je zdaj na dobri poti. Na samem začetku niso bili pripravljeni zagotoviti novih sredstev za odplačilo računov. Ves denar so želeli pospraviti v nacionalne parlamente, na koncu pa smo le dosegli sporazum glede 4,8 milijard za leto 2014 in s tem smo lahko zelo zadovoljni. Prav tako menim, da smo lahko zadovoljni, da smo se uspeli izogniti neuspehu pri sprejemu proračuna. Evropska komisija je dejala, da bo zdaj lahko ponovno stabilizirala dolg na osnovi teh sredstev. Moramo zagotoviti, da bomo dosegli ravnoteže v letnem proračunu in videli bomo, kako bo s tem marca. To je dober sporazum, vsaj glede leta 2014 uporabili smo torej te zneske za to, da bomo odplačali dolgove. Če bi predlog zavrnili in bi se sredstva vrnila v države članice, ne da bi odplačali te račune, bi bil to velik neuspeh. V tem smislu je torej situacija pozitivna. Leta 2015 je želel svet zmanjšati sredstva še za 2,1 milijarde, na koncu pa smo le prišli do drugačnega dogovora. In zdaj imamo na voljo 923 milijard evrov. Toločen stvari smo seveda želeli spremeniti, vendar pa so bili, bile nekatere proračunske postavke okrepljene. 1A, obzorje 2020, kozmos in pa kategorija 4 oziroma razdelek 4, ki zajema humanitarno pomoč na začetku pogajalskega procesa. Smo dejali, da za Evropsko unijo ni sprejemljivo, da ne bi izpolnila svojih zavez. Nespremljivo je bilo, da imamo pred seboj toliko nepoplačanih računov in zelo me preseneča, da mora biti Evropski parlament tisti, ki je gonilna sila pri reševanju te situacije in da druge institucije očitno niso tako ambiciozne in jih to tudi ne skrbi v tolikšni meri. Morda pa je moje stališče nekoliko nepravično, morda le spoštujejo pogodbe, vsakdo mora odigrati svojo vlogo seveda. Vendar pa so plačila v prihodnosti zelo pomembna moramo vzpostaviti plačilni program, ki ne bo spodbijal večletnega finančnega okvira, vključno z vsemi političnimi prioritetami in programi. Povedati moram, da sem zadovoljen s tem dogovorom, ta dogovor je dober in mislim, da bomo s tem dogovorom zagotovili tudi nekaj več kredibilnosti za Evropsko unijo. Upam, da bodo tudi načrti za zaposlovanje in gospodarsko rast v letu 2015 ljudem pokazali, da je Evropska unija organizem, ki je pripravljen izpolniti svoje obljube. Vsem se zahvaljujem za to, ker so prispevali k temu procesu in če bi prišlo do zavrnitve tega, dogovor, ali bi to pomenilo več sredstev za nacionalne proračune. 3,7 milijard evrov. V tem primeru ne bi mogli ničesar odplačati in lahko bi prišlo do neuspeha. Najlepša hvala, gospod Gajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. no, eh, ob vsem veselju, da imamo sedaj na voljo 3 milijarde in pol, moramo se napovedati, da tudi to ne bo dovolj. V pogajanjih smo se želeli izkoristiti takšni situaciji, ko bi komisija ustregla svetu v vsakem primeru, ker bi želela preprečiti. Um, začetek veljave začasnih dvanajstink v začetku naslednjega leta. Eh, če sem prav razumel komisijo, bi bilo 7,8 milijard tista številka, ob kateri bi lahko zagotovila, eh, da dolgovi več ne bodo naraščali in denar, ki je sedaj na voljo, ni dovolj za to, da bi stabilizirali dolg uh, komisije. Tudi vprašanje financiranja posebnih inštrumentov ni rešeno in uh, pravzaprav je to povezano z prejšnjim problemom. Predstavljajte si, da imamo v letu 2015 v Evropski uniji hudo naravno katastrofo in uh, bomo morali poseči v solidarnostni sklad. Uh, Eh, in eh, potem ne bo na voljo denarja. Eh, se pravi, ali bomo našli ta denar v solidarnostnem skladu in potem ne bomo našli računov, ne bomo plačali računov, ali pa ne bomo imeli na voljo denarja v solidarnostnem skladu. Ta vprašanja niso rešena. Poleg tega je sedaj svet se pripravlja na to, da bo vstopil v razpravo o zniževanju gore dolga in to predpostavlja tudi redna poročanja komisije svetu o tem, kako rešujejo to krizo. In potem bi osebno svetoval komisiji, da bi bilo meni všeč, če bi dolgove ločili po državah. Dobro bi bilo, če bi imeli na voljo takšno razpredelnico, zato da bi lahko to pojasnili tudi našim finančnim ministrom. Nemčija recimo bi dobila 1,2 milijarde evrov, to bi jim lahko vrnili. Uh, in ne vem, kako naj potem pojasnimo to britanski vladi recimo. Se pravi, o teh zneskih bi morali javno razpravljati. E, ne gre za to, da si mi tukaj e, pozl želimo pozlatiti školke v straniščih, ampak gre za to, da potrebujemo denar za to, da lahko izpolnimo naše politične zaveze. In če, denar nima denar, e, če svet nima denarja za to, potem moramo to politično tudi argumentirati. To bi nam lahko pomagalo rešiti ta problem teh, te 3,5 milijarde svežega denarja, to je odlična novica. Mi smo komisijo podpirali pri zahtevi po 4,7 milijarde eh, svežega denarja, svet je želel eh, številko nič in mi smo se uspeli pogoditi o 3,5 milijarde. To je dober rezultat. In uh, ko je šlo za proračun za leto 2014, uh, uh, svet ni želel pristati niti na zanesek 700 milijonov evrov, sedaj pa se bo moral svet pri proračunu za leto 2015 strinjati z dodatnim denarjem v znesku 3,5 milijarde. Uh, Eh, zato smo morali mobilizirati tudi varnostno rezervo. In že to samo po sebi kaže na to, da bo situacijo v prihodnosti še težje obvladati. Že pri psihologiji, pri psihologiji pri psihologiji poznamo posamezne faze uh, zanikanja, uh, potem soočanja z problemi in sedaj smo v situaciji, ko uh, je postalo očitno, kako resen je problem in ko bomo končno morali zaradi tega najti tudi rešitev za to, da bomo končno rešili to agonijo. To je ob koncu leto, leta dobra novica, čaka na še veliko dela, ampak uh, vsaj na ta način bomo lahko nadaljevali. No, eh. Da, najlepša hvala. Glede teh plačil moram povedati, da je znesek višji kot 3,5 milijard. Od tistih sedmih milijard, ki so nekako na drugem koncu spektra tega, kar smo zahtevali za leta 2014-2015, smo pridobili v mes dodaten svež znesek denarja 3 milijarde 500 milijonov za 2014 in pa še milijardo 200 milijonov za leto 2015. In to pomeni 4,8 milijard, če ta znesek primerjamo z zahtevanimi 7 milijardami. Gospod Tang, všeč mi je ta izraz bittersweet, torej sladko, grenko ki ste ga povedali. V nekaj mesecih smo dosegli veliko napredka, še posebej potem, ko se je svet temu tako upiral, ni želel sprejeti marže za alternativno rešitev. In pri tej problematiki plačil smo dosegli zelo veliko, saj smo to vprašanje obravnavali prednostno in nekako soočili tudi države članice s tem, da je treba kaj plačati. No, ta boj še ni zaključen, bitka se bo še nadaljevala. No, ta grenka plat tega je to, da smo morali z določenimi stvarmi um, počakati in uh, to je privedlo tudi do končnega rezultata tega pogajanja, da je prišlo do odloga. Ta bitka se bo nadaljevala. Se pravičujem za to prekinito. Naj povem torej, da sem zelo zadovoljen s plačilnim načrtom, da je bistvenega pomena, če želimo ohranjati pritisk na svet. S tem pa bomo tudi omejili problematiko plačil in jo bolje nadzirali. Res gre za neke vrste sivo območje torej teh 4,8 milijarde lahko bi bilo več, lahko bi bilo manj, nobenemu ni bilo čisto jasno, delamo torej v tej sivi coni, zdaj pa je že čas, da najdemo pot ven iz te megle in podpiram tudi Jensa, ki pravi, da je treba pojasniti, kakšni so konkretni dolgovi vezani na specifične države članice. Tudi za nas bo to bistvenega pomena, tako da bomo to problematiko jasno predstavili javnosti. Vse skupaj mora postati bolj pregledno in bolj predvidljivo. To je bistvenega pomena. Še nekaj bi želel povedati v tem odboru. Pri samem postopku to ni bilo vezano konkretno na stališče Evropskega parlamenta ali pa tega odbora. Velika težava se je pojavila pri prispevkih na osnovi bruto nacionalnega dohodka, tako na nizozemskem kot v Združenem kraljestvu, naprimer. Tako je, ko smo uvrstili problematiko plačil na dnevni red, se je torej začela ta igra kot Evropska institucija, vsaj na nizozemskem, oziroma na nizozemskem in v Združenem kraljestvu smo nekaj izgubili. Države članice bi to lahko predvidevale, bi se morale tega zavedati. Dejstvo pa je, da so stvari tukaj tako kompleksne, da so tudi same države članice presenečene, kaj se dogaja. To pa je vezano tudi na zapletenost tega sistema. Zato je jasno, da mora biti sistem bolj transparenten, bolj predvidljiv, tudi sam proces, saj na koncu lahko pride do tovrstnih zapletov. In um, če ne bi tega izboljšali v tem parlamentarnem ciklu, bi bila to velika škoda. Najlepša hvala, gospod Ečenikuj. Najlepša hvala. Gospod predsednik, razumem, da so pogajanja zelo težavna. Še posebej, ko se pogajate z tako močnim pogajalcem kot je Evropski svet. Razumemo, da so taka pogajanja težka in razumemo obenem tudi, da ste dosegli konsens med obema stranima. Tudi tehnično je bilo to precej zapleteno. Žal pa je to nekaj, česar evropski državljani ne bodo razumeli. Žal mi je, da moram to tako povedati, vendar pa tako to pač je pri nas imamo 25-odstotno stopnjo brezposobnosti, okoli 20 milijonov ljudi, ki živijo z manj kot 300 evrov na leto, tudi v Grčiji evropski državljani umirajo na ulicah ali pa umirajo v bolnišnicah po nepotrebnem. Obenem pa se indici na nemški borzi višajo. in edini način za bolj pravično porazdelitev proračuna in pa za zmanjševanje vrzeli v produktivnosti, ki smo trenutno priča, je to, da zagotovimo tudi odpravo nepravičnosti v Evropi. Priča smo vedno večjemu usponu desnice po celotni Evropski uniji. In zagotoviti moramo to, da zaustavimo vedno večji euroskepticizem in pa pomankanje zaupanja v državah članicah. Ne moremo se skrivati pred dejstvom, da so na usponu pošasti fašizma, z katero smo menili, da so že premagane. Ne moramo se skrivati pred svojimi odgovornosti. Morda je gre tukaj res za situacijo kozarca pol polnega ali pol praznega, vendar pa mislim, da bodo žal evropski državljani videli situacijo kot čisto negativno. Najprej hvala v ponedeljek v Strasburu. Bomo ob desetih govorili o odločanju o evropskem proračunu za leto 2015 in po nekaterih nerazrešenih vprašanjih glede proračuna 2014. Zdaj pa še dva govorca. Najprej gospod Manka. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da čestitam celotni pogajalski ekipi, ki ste jo vodili vi, gospod predsednik, pa tudi poročevalci. To je bilo pravo timsko delo. Kljub temu, da so se naša stališča razhajala, smo bili v očih zunanjih opazovalcev združeni. Če se ne bi strinjali glede našega pristopa in bi se odločili za sistem začasnih dvanajstink, potem nam ne bi uspelo doseči ničesar ne bi nam uspelo sprejeti investicijskega načrta in vse skupaj bi se zrušilo kot hišica iz kart. Sistem začasnih 12 bi bil morda dober za plačevanje računov, saj ne bi imeli nobenih novih naložb, vendar pa bi bila to precej neposrečena rešitev za odplačevanje računov. Strinjam se z Jensom Gajerem, Res je zelo težko stabilizirati te dolgove. To bi moralo biti veliko laže na začetku proračunskega obdobja, saj stopne izvajanja niso tako obsežne kot pozneje v programskem obdobju. Če bo komisija marca predložila časovnico za odplačilo dolgov, potem moramo poskrbeti za to, da bo ta časovnica vključevala tudi obravnaval po posamičnih državah, tako da bomo vedeli, koliko se dolguje vsaki državi članici. Ne bi si želeli, da bi se države članice znašle v novih državah. Nekatere izmed novih držav članic so zaradi teh, zaradi teh dolgov niso več eh, neto prejemnice, ampak neto plačnice v proračun Evropske unije. No, naj sklenem, rezultat je bil najboljši, kot smo ga lahko dosegli, v prihodnosti pa bomo prav gotovo morali razmišljati o drugačnem sistemu dohodkov za proračun Evropske unije. Tako da bomo pri tem upoštevali tudi posamezne države članice, osnovati moramo proračun na osnovu lastnih sredstev. Gospa Vana Zadnja. Prav gotovo bomo slušali tudi nekaj, kar vas bo pomirilo o stabilizaciji teh dolgov. Izvolite. Hvala lepa. Gospa poročevalka je uvodoma povedala, da lahko v tem primeru vidimo kozarec na pol prazen ali na pol poln. Oprostite, kolegi in kolegice, če rečem, da je za našo politično skupino kozarec precej prazen oziroma smo ogroženi zaradi kronične žeje, če lahko ostanem pri tej prispodobi. No, razumem, da so bila pogajanja zelo težavna, v to nihče ne dvomi. In eh, priznam tudi, da sem nova poslanka tukaj v parlamentu in to so prva proračunska pogajanja, ki jih spremljam. Vseeno pa želim povedati, da se nam zdi rezultat veliko razočaranje in naša skupina ne bo podprla takšnega predloga proračuna za leto 2015. Je globoko pod našimi pričakovanji, kakor povedal tudi Jens Gajer. Jens Gajer je že povedal, da. Uh, to ne bo dovolj za poplačilo dolgov. Ravno pri plačilih je raven plačil 5 eh, milijard pod uh, tem, kar smo mi zahtevali in samo eno milijardo na tem, kar je želel svet. In to se mi ne zdi dober kompromis. Eh, lahko vidimo tudi, kaj vse bo ostalo iz leta 2014 in kaj bo za povračili državam članicam. Ta povračila bodo višja, kot pa poveč, eh, povečava proračuna, o kateri smo se dogovorili in to nam bo povzročilo dodatne probleme. Najbolj grenko je pa vprašanje neplačanih računov. Tega nismo niti stabilizirali, kar je bil naš cilj, ampak smo se vse skupaj še poslabšalo. Že večkrat smo v tem odboru razpravljali o tem, da je s tem ogrožena celotna verodostojnost Evropske unije. Eh, tukaj ni prišlo do sprostitve te situacije. No, navezala pa bi se še na besede nekdanjega komisarja in sedanjega kolega Levadovskega, ki je svaril pred tem, da bo ta proračun privedel k izgubi ocene trojni A Evropske unije. In eh, to je zelo zaskrbljujoče. Naša skupina je razočarana tudi nad tem, da prvič ne bomo izkoristili rezerv iz leta 2014, zlasti rezerva za strokovno skupino, ko gre za davčno vprašanje, se pač eh, štiri velike stranke v tej hiši usedejo skupaj in se dogovorijo med seboj. In uh, pravzaprav je to uh, velik absurd, da tisti ljudje, ki so povzročili škandal izogibanja plačilom davkov v Luksemburgu, sedaj sedijo v komisiji. Uh, Tako da naša politična skupina tega predloga ne bo podprla. No, prvo obravnavo bo imeli v ponedeljek zvečer, tako da boste lahko izrazili svoje stališče glede tega, ali se strinjate ali ne z izidom triloga. No, dolg bo prav gotovo stabiliziran, o čem bo povedala tudi gospa Kalvinova imenu komisije. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, I would like to make Hvala lepa. Štiri točke bi želela izpostaviti. In upam, da bomo z mojim sporočilom razpravo končali v optimističnem božičnem duhu. Prva točka. Z našega vidika smo dosegli uravnotežen dogovor zagotovili smo to, da bodo zaveze spoštovane in da je treba programe izvajati. Prav tako pa se zavedamo, da denar ne raste na drevesih, prihaja iz podjetij, iz davkov, od državljanov, zato vsak evro šteje zlasti v tem obdobju, ko številne države članice preživljajo težke eh, čase. Upoštevajoč vse to, se nam zdi dogovor dober in uravnotežen. Druga točka. Želela bi dopolniti to, kar so povedali nekateri poročevalci. Gre za stvari, ki so zapisane v dogovoru. Prvi element, ki bi ga želela povdariti, je ta skrb glede neplačanih računov. Oprostite, um, gre za razmere med plačili in obveznostmi, ta je približno 97 odstotkov in to je pravzaprav uh, rekord, tako da tudi z tega vidika je dogovor dober. Plačila smo ohranili za naslove 1A in 4 in poštevali smo tudi konvergenčne cilje iz kohezijske politike, ki so prednostna naloga za Evropski parlament in pa za Evropsko unijo kot celoto, če upoštevamo tudi priporočila in sklepe sveta. Z vidika parlamenta je bil poveša, povišan tudi znesek, ki je namenjen za pripravljalne projekte in za pilotne faze projektov. Poštevali smo tudi priporočila glede agencij in drugih institucij. In pa še nek hud politični problem smo uspeli rešiti tukaj, na to vas želim spomniti. Namreč uspeli smo se odzvati na posledico eh, sankcij proti Rusiji za um, kmetijski sektor, brez da bi posegli v varnostno rezervo. To je pomembna rešitev za nas in za naše kmete. In prav tako nam bo to omogočilo lažje plačevanje um, še neplačanih računov. Tako da se nam zdi, da je rezultat pogajanj pozitiven. Potem tretja točka. Res je, da ne moremo rešiti vseh problemov v enem pogajanju o proračunu. Ne moremo rešiti vseh problemov v Evropi samo z proračunom za leto 2015. V naslednjih letih nas bo pač čakalo veliko dela, zelo zaposleni bomo v začetku leta 2015, pripraviti bomo morali načrt plačili in lahko vam zagotovim, da komisija to jemlje zelo resno. Razpravljali bomo o vprašanju plačil, eh, reprogramirati bomo. Reprogramirati bomo morali del eh, strukturnih skladov. Prav tako bomo morali sprejeti pravno osnovo za nov načrt investicij in razmišljati o tem, kako ga začeti izvajati. E, torej vse to pomeni veliko dela že v prvih mesecih leta 2015. In prav gotovo se bomo vrnili v Evropski parlament in razpravljali z vami o še nerešenih vprašanjih. In pa še zadnja točka z moje strani po mojem mnenju ni zmagala nobena institucija pri tej razpravi, tudi ni nobena izgubila in pravzaprav to tudi ni pomembno. Želeli smo doseči takšen rezultat, eh, ki bi koristil nevladnim organizacijam, majhnim in srednjim velikim podjetjem in pa državljanom, ki spoštujejo svoje zaveze. Eh, Mislim, ni nas skrbelo, da bi morali uvesti sistem začasnih dvanajstink. Najbolj nas je skrbelo to, da bi državljani videli, kako tri institucije niso uspele doseči dogovora in niso uspele uh, se okvirno dogovoriti o proračunu. Ta morda sedaj ni tako močen, kot bi si mi želeli, ampak še vseeno bo igral ta proračun pomembno vlogo pri zagostavljanju verodostojnosti Evropske unije. In to nam ne bi uspelo brez odločenosti um, Evropskega parlamenta. In zato so moje zadnje besede namenjene zahvali Evropskemu parlamentu, ki si je zelo prizadeval za to, da bi Evropski proračun služil evropskim državljanom. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vsak si lahko ustvari lasno mnenje. Vedeli smo, da ne bomo dosegli vsega. Sedaj pa je na nas, da spremljamo razvoj dogodkov in da rešujemo ovire in težave, ki se bodo pojavljale na poti. Iz tega izhaja tudi več tem, o katerih moramo razmišljati in eh, razpravljati. Brez dvoma bo o tem veliko govora na koncu januarja smo na koncu nekakšnega proračunskega cikla in veliko časa smo v tem času posvetili vprašanju plačil. Nismo pa toliko razmišljali o prihodnosti, o času po volitvah. Izvoljeni smo bili 25. maja. Čaka nas revizija večletnega finančnega okvira 2014-2020 in od začetka eh, naslednjega leta naprej bomo govorili predvsem o tem, tudi s komisijo. decembra bomo dobili številke glede trenutnih dolgov. Pomembno vprašanje je tudi učinkovitost porabe sredstev. Ugotoviti moramo tudi, kakšen je učinek na terenu. V Bruslju in Luksemburgu se je eh, lahko odločiti, da bomo malce preložili eh, poplačilo določenih računov, ampak na terenu je to predvsem bolj resna zadeva in tudi na ta način eh, se lahko pojavi več euroskepticizma. Ne vemo, če je parlament tisti, ki eh, Eh, zmaguje, če je to svet, če je to komisija. Ne, zagotoviti moramo, da Evropa zmaga, da državljani in državljanke zmagajo. Toliko z moje strani, iti moram na konferenco predsednikov in gospodu Gajerju bi rad predal svoj sedež. Gospod Debre in gospod Levandovski sta poročevalca za naslednjo točko, gre za uh, pospešeni postopek. Kot smo slišali danes zjutraj, traja tri leta za sprejetje odločitve v zvezi z javno porabo, z javnimi sredstvi. Pomembna je predvsem politična volja. Želim vam eh, dobro nadaljevanje dela in se vidimo v ponedeljek ob sedmi uri. Gospod Gajer, izvolite. Tako, dame in gospodje, sedaj pa z nekoliko zamude naslednja točka na dnevnem redu. Sprememba uredbe o izvajanju sklepa Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti. Gospod Depre in gospod Levandovski sta tukaj poročevalca. Lewandowski. Yes, thank you to once more congratulations to everybody who was in but Hvala lepa. Še enkrat čestitam vsem, ki so bili v odboru za spravo. Um, jaz sem bil dolgo časa dejaven v tem uh, odboru in tega sedaj ničkaj ne pogrešam. No, naj povem, da se pri tem poročilu odzivamo na drugi predlog spremembe proračuna o uh, vračanju nekaterih prispevkov državam članicam. No, sedaj smo dosegli dogovor za leto 2014-2015. Uh, e, sedaj že odlagamo retroaktivno plačila. Naše mnenje vsebuje dva predloga spremembe resolucije k pravnemu besedilu. Eh, Parlamenta zahteva, da eh, se pravno razjasni, kakšne se posledice odlaganja plačil. No, gre za nujni postopek. Naslednji teden bomo glasovali v parlamentu in uh, zato ne bi ponovno sprožal razprave o tem, ali gre za nujni postopek ali, ali običajni postopek, kdaj so v tem, da potrebujemo naslednji teden pravno osnovo. Gospod Depre, če želite dopolniti. Gospod predsedujoči, nič, kaj ne morem dodati k besedam kolega Levandovskega. Predvideno je, da glasujemo o tem prilogu. Tisti, ki boste podprli kompromis, tako veste, da gre za del svežnja. Neke izbire ni, biti moramo dosledni glede na to, kar smo že storili in kar smo že izbrali. Um, Hvala, želi še kdo besedo? Ne. Potem bomo glasovali kasneje in pa, um, torej v odboru in pa na decembrski plenarki. Sedaj pa naslednja točka, sporočilo Komisije na ložbenem načrtu za Evropo. Uh, to bo prvo, prva izmenjava mnen o tej temi generalni direktori tukaj zastopajo komisijo. I'm not sure of the interpretation. It's the investment plan that you want me to do. Okay, great. Želite, da spregovorimo na ložbenem načrtu? Prav. Very much for giving us the Hvala lepa, da ste nam dali to priložnost za prvo izmenjavo mnen o tej temi. Uh, Eh, to je tema, o kateri bomo prav gotovo še večkrat razpravljali naslednje leto. Eh, gre za eno izmed prednostnih nalog nove komisije in zato je pomembno, da tudi parlament začne razpravljati o tem in da je v ta razmišljanje in razprave vključen tudi odbor za proračun. Po mojem mnenju gre za eno izmed glavnih pobud uh, Eh, za eno izmed glavnih zavez, ki jo je Jean-Claude Juncker sprejel že ob svoji predstavitvi tukaj v Evropskem parlamentu, mobilizirati želi okoli 300 milijard evrov za naložbeni načrt. S tem želi obrniti negativni trend, ki smo mu priča v preteklih letih, ko je naložbena raven eh, močno padla za 15 odstotkov od vrha v letu 2007. Številni analisti so ugotovili, da je to glavni problem, zakaj se rast ne vrača v Evropsko unijo. E, načrt ima tudi proračunsko plat, ampak ima tudi druga dva elementa. Gre za identifikacijo projektov in investicij, ki so bistvenega pomena za zagotavljanje rasti in delovnih mest v Evropi. Gre za infrastrukturo in pa za pomoč majhnim in sedem velikim podjetjem. In pa drugič želimo poskrbeti za boljši regulativni okvir in odstraniti ovire investicijam. Denar je pomemben, sredstva so pomembna, ampak včasih prihaja do ovir zaradi regulativnega okvira in na vzkriži interesov, ker bo ker vaš odbor verjetno skrbi predvsem proračunski oziroma finančni uh, vidik. Naj povem, da je tukaj glavni predlog um, sklad za varovanje finančnih investicij, ki je namenjen za varovanju tvegan. Infrastrukturne projekte želimo uh, podpirati na področju širokopasovnega interneta, na področju prometa. Uh, Ehm, ampak naj povdarim, da ne gre samo za fizično infrastrukturo, ampak tudi za socialno infrastrukturo. Eh, želimo eh, investirati v eh, zdravje, v izobraževanje in pa v razvoj in raziskave. Ehm, ne bomo imeli tematskih ali geografskih ehm, vnaprej določenih investicij, eh, gre za evropski naložbeni načrt, ne pa za naložbeni načrt za posamezne države. Približno 240 eh, milijard bi namenili infrastrukturam, 75 milijard pa majhnim in sedem velikim podjetjem. Um, ehm, Sezenam finančnih proizvodov je tukaj odprt. Sklad bo vzpostavljen v partnerstvu med komisijo in Evropsko investicijsko banko. Vem, da je tukaj prisoten tudi kolega iz Evropske investicijske banke, ki bo lahko dopolnil mojo predstavitev. Imeli pa bomo tudi neodvisen odbor, ki bo preučeval eh, izvedljivost in dodano vrednost projektov, ki bi jih naj financirali z tega sklada. Z vidika evropskega proračuna bo Evropske investicijske banke ponujeno jamstvo v višini 16 milijard evrov in pa še 5 milijard eh, evrov bo eh, zagotavljala Evropska centralna banka, se pravi v znesku 21 milijard evrov eh, bodo zavarovane naše institucije in s tem bomo dosegli vzvod. And then that will be 64 eh, milijard evrov. Tukaj gre za učinek vzvoda, ki znaša 15. Arhitektura tega jamstvenega sklada je podobna eh, skladu, ki jih imamo za zunanje delovanje Evropske investicijske banke, um, da zavarujemo možnost uh, izgub oziroma da evropski, torej podobno uh, bodo te naložbe zavarovane, kot so tudi zavarovane naložbe Evropske investicijske banke. Eh, jamstvo bo znašalo do 50 odstotkov. To pomeni, da mora evropski proračun prispevati 8 milijard evrov. Eh, projekti bodo dolgoročno zastavljeni, zato mm, ne bomo posegali v sklad v prvih letih plačila za to ne bodo upoštevana v proračunu za leto, za leto 2015, ampak šele v proračunu za leto 2016, zato da bomo cilj 8 milijard dosegli do leta 2020. Um, ehm, predvidevamo, da bomo zato prerasporedili sredstva v obzorju za leto 2020 in ustanovi za povezovanje Evrope in pa prilagodili bomo eh, marže v večjem finančnem okviru. To so glavni elementi te arhitekture jamstvenega sklada. Prve reakcije iz držav članic so bile pozitivne, o tem smo razpravljali na ECOFINu. Nekatere države članice so že uh, napovedala, da bodo prispevale v to schemo. Ehm, na ta način lahko sodelujejo tudi nacionalne, nacionalne države, nacionalne banke, nacionalni investitorji. Evropska komisija bo že januarja pripravila zakonodajni predlog, uredbo, ki bo predvidevala ustanovitev sklada, jamstvenega sklada eh, in pa financiranje tega sklada. Eh, to bo sprejeto v postopku soodločanja, tako da bo pri tem pomembno vlogo odigral tudi parlament. Upamo, da se bo parlament strinjal z eh, eh, pospešenim postopkom, tako da bo sklad lahko vzpostavljen junija naslednje leto in pa predlog bomo pospremili še z predlogom spremembe proračuna, v katerem bodo predvidene potrebne proračunske vrstice in pa transferi v proračunu. Ampak moram povedati, da ne, bo dodatnih, da ne bodo potrebna dodatna plačila za leto 2015. Več podrobnosti vam bomo lahko predstavili januarja, ampak to je glavni oris Eh, našega predloga. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gospa generalna direktorica. Pravzaprav sem upal, da nam boste predstavili nekaj več podrobnosti o tem, kar se tiče vpliva tega načrta na proračun, eh, se pravi, na katere naslove v proračunu se bo vse skupaj nanašalo. Ne vem, kako bo se skupaj delovalo, ne vem, če govorite o členih 49 eh, ali 7 ali 41, ki govorijo o finančnih inštrumentih, eh, za katero pravno podlago torej gre. No, to, da gre za postopek soodločanja, je samo po sebi umevno. Če se navezujete na člen 41, potem eh, bomo morali spreminjati proračunske vrstice in to ni združljivo z vašo izjavo, da ne boste spreminjali proračuna. Eh, in te spremembe prav gotovo ne bodo enostavne ne bomo dali na razpolago evropskega denarja za jamstva, če ne vemo, kakšne posledice bo to imelo, zakaj točno bo jamčila Evropska unija. Razumem, da ne moremo zavarovati um, vsakega posojila, ampak samo tam, kjer obstaja določena tveganja. Ampak uh, ta trik, kako ste iz 8 milijard prišli na 16 milijard, to boste že morali uh, bolje pojasniti. Kako ste prišli do izračuna teh 16 milijard? Eh, to so moja začetna vprašanja. Še več kolegov se je pa javilo k besedi. Prvi je kolega Levandovski. Hvala. Nihče ne dvomi, da obstaja naložbena vrzel v Evropi. Ne bom pa primerjati tega stanja z letom 2007. Takrat je bila Evropa. Uh, v inflaciji, preveč je bilo vseh teh investicij in zato smo se znašli v krizi. Pogovoriti se moramo naprimer finan o finančnem eh, inženirstvu, kako iz 8 ali pa 9, 21 eh, milijard narediti 315 milijard. Pri izbiri projektov se moramo osredotočiti na tiste, ki lahko zagotovijo dobiček, Pogovarjali smo se naprimer o eh, naložbah v šole, izobraževanje. To verjetno niso projekti, eh, kjer bo veliko dobička in s katerimi bomo lahko privabili zasebna sredstva. Nič novega ni eh, uporabljati evropski proračun zato, da bi privabili zasebna sredstva. Do sedaj smo uporabljali tako imenovano maržo, rezervo, v sklopu zgornje meje lastnih sredstev. To je instrument za eh, bilanco plačil za neevropske države. Imamo pa tudi sistem za Irsko in Portugalsko. Uporabimo torej eh, maržo onkraj zgornje meje, ampak spodaj eh, pod 1,23 odstotka lastnih sredstev. Junker in Katajnen se nista odločila za takšen sistem, ker sta si želela svežega denarja, svežih sredstev. Imamo tudi drugi način zagotavljanja proračuna kot eh, katalizatorja za zbiranje zasebnih sredstev in to je že jasno definirano v besedilu osnutka proračuna za leto 2015, ki ga moji kolegi iz komisije dobro poznajo. Tukaj najdemo jasne dodelitve sredstev za leto 2015 in to je težava. Kako ta sredstva preimenovati v naložbeni svežen za Evropo? Omenili smo že obzorje 2020, 2,7 milijarde evrov, ampak obzorje 2020 je doživelo nekatere reze, težko bo zagotoviti dodatna sredstva. Težava pri obzorju je, kako obenem porabljati sredstva za obstoječe projekte, ob tem pa zagotavljati jamstva s temi sredstvi. Komisija ve, kakšne so meje dodeljevanja sredstev za eh, instrument oziroma sklad za povezovanje Evropo. Mislim, da je 3,3 milijarde eh, omejitev. Presenetljivo je, da se izkoriščajo marže. Dogovor o finančni perspektivi pravi, da je treba te marže prenesti in jih uporabljati za zaposlovanje mladih. Ponovno se torej sprašujemo, kako jih uporabiti kot jamstvo za naložbeni eh, svežen. Težava uporabe evropskega proračuna kot katalizatorja je, kako najti sredstva, ki jih lahko damo na stran v ta namen in kako jih obenem nameniti za eh, projekte, ki potegajo v letu 2015, 16 in 17. Želim veliko sreče komisiji, potrebujemo naložbe, naložbe, ki so prilagojene Evropi zaenkrat je še vedno preveč odprtih vprašanj glede, glede sodelovanja evropskega proračuna. Ja. Hvala, Reimer Böge. Hvala, samo nekaj kratkih pripomp, kaj ti kmalo bo moral oditi. Naj začnem pri tem, kar je povedal prej predsedujoči, kako, se, se, kako je vse skupaj združljivo z, proračunskim, z eh, eh, proračunsko disciplino, z večletnim finančnim okvirom. Eh, te odločitve bodo imele posledice in zdi se mi, da to še ni prišlo do komisije. In še na nekaj bi želel opozoriti. Uh, Dolga leta sem dejaven tukaj v odboru za proračun in eh, večkrat sem doživel, kako se pri kompleksnih inštrumentih, kot so konjunkturni eh, eh, programi, um, živilska zakonodaja in tako naprej, pogosto se zgodi, da komisija želi nekako zelo kreativno spreminjati zakonodajo v svojo korist. To se mi zdi zelo pomembno. Dobro je, da razpravljamo o inovativnih finančnih instrumentih, da razmišljamo o tem, kaj je tukaj izvedljivo in da se odločno lotimo te teme. Ampak pri tem moramo biti tudi realistični. In če komisija v svojem sporočilu na koncu govori o tem, da misli, da to ne bo pomenilo prilagajanja večletnega finančnega okvira, ali drugih eh, pogojev, ampak če bi do tega že prišlo, bi to lahko popravili v predvidenih revizijah za leto 2016. To se mi zdi nevarno. In eh, če želimo prodajati pravice parlamenta, potem mi lahko to podpremo. Tolmači bi lažje tolmačili poslanca, če bi govoril v mikrofon. Parlament. Eins. ne bom govoril o tem, ali bo resnično prišlo do tako velikih učinkov vzvoda, kot so bili napovedani. Tukaj gre za zelo zapleteno temo. Ko gre za javne investicije, so obresti za javne investicije danes popolnoma drugačne kot pred nekaj leti. To vem tudi iz mojega volilnega okrožja. Uh, Eh, ravno sedaj tam poteka projekt, o katerem smo se dogovorili v prejšnjem večjem finančnem okviru na podlagi javno-zasebnih partnerstv. partnerstv. Eh, no, ampak eh, v mojem volilnem okrožju je bilo veliko zanimivih prometnih projektov in tam se ne sprašujejo, ali bo za to obs, obstajal denar, v naslednjih letih, ampak ali bodo lahko projekt sploh izvedli zaradi zakonodaje eh, glede infrastrukture, okolja in tako naprej, ki obstaja na ravni Evropske unije. Tako da si bomo morali tudi tukaj ogledati bolj podrobno regulativni okvir. Tega je treba spremeniti, če želimo izvajati tako ambiciozen program naložb. V tem smislu moramo kot odbor za proračun postopati pragmatično in tudi odločno, zato da bo lahko hitro začeli izvajati ta naložbeni program, ampak ne za vsako ceno, ampak eh, na ta način, da, bo tem, da bodo ob tem upoštevane tudi pravice parlamenta. Hvala lepa. Ajdergar Diazapal. Gracias, presidente. Eh, bueno, poco poco. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Dobivamo vedno več informacij o zamislih komisije, o tem, kako bodo izvedli Junkerjev načrt. nekateri moji dvomi so tako v tem trenutku izginili. Še vedno pa ni popolnoma jasno, kakšna bo ta rešitev. Sama imam tako specifična vprašanja za komisijo. Ne bom govorila o splošnem okviru. Slišali smo, da bo 16 milijard, ampak jamstvo bo zgolj v višini 50 odstotkov za leto 2015. V začetku ne bo vplivalo na plačila, to ste dejali, in naj ne bi vplivalo na potencijalne izgube v letu 2015. Zanimajo me obveznosti, kako bo to odraženo v proračunu za leto 2015. In kako bo to odraženo v naslednjih letih? V kakšni obliki boste zagotovili ta sredstva. Jih bomo našli v eh, prilogih spremembe proračuna. Glede pravne podlage me zanima, kaj komisija pripravlja. Zanima me, če bo pravna podlaga takšna, da bo zahtevala oziroma omogočala prostovoljne prispevke držav članic v eh, Evropski sklad zanima me, če je komisija prepričana oziroma če ve, če se zaveda, koliko denarja bodo države članice prispevali. Slišali smo, da so nekatere države članice pripravljene na sodelovanje, ampak nimamo veliko informacij o tem. Kako bo to vse skupaj delovalo? To nas zanima. Dejali ste, da bo sistem podoben, kot ga imamo v eh, skladu za zunanja jamstva Evropske investicijske banke. Ampak vse to so splošni komentarji. Če bo postopek pospešen, potem potrebujemo več informacij. Želimo vedeti vse, kar nam lahko poveste. Moj naslednji pomislek je naslednji. Dejali ste že, da bo vzpostavljen neodvisni odbor, ki bo ocenjeval naložbe, ki se bo odločal o izbiri projektov. Ampak kako bodo ti projekti izbrani? Kakšni bodo kriteriji? Zanima me tudi, kako bo odbor sestavljen. Kdo bo tam sedel? To je vse za enkrat. Seznam govornikov je daljši, sedaj so tukaj še Fernandez, Manka, Čenike, Taront in depre. To je zelo dolg seznam. Lahko se zdaj seznam govornikov zaključimo, da potem vas prosim, da ste kratki pri svojih vprašanjih. Gospod Fernandez. Sr. predsednik, a minha primeira pergunta é como é que v parlamentu evropejo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moje prvo vprašanje je naslednje. Kako je mogoče zagotoviti večje sodelovanje Evropskega parlamenta, zato da bi zagotovili temu načrtu eh, demokratično, demokratsko legitimnost? To je zame izjemno pomembno vprašanje. Ta načrt bo seveda vplival na večletni finančni okvir. Nekdo je dejal, da se bo 8 od 16 milijard uporabilo za jamstvo. Ampak kako se bo to jamstvo uporabljalo? Zanima me tudi, koliko let bo to jamstvo v veljavi. Naložbeni načrt ima Jasen časovni rok trajal bo določeno število let, zanima pa me, koliko let bo veljal jamstveni sklad. Bo to jamstvo vplivalo na proračun, onkraj tega, o čemer smo se že pogovarjali? V letu 2015 nimamo nobenih plačil uh, v to smer, ampak verjetno jih bomo imeli v letu 2016 kljub temu, da eh, plačil v letu 2015 ni, bo verjetno ta naložbeni načrt vplival tudi na proračun za leto 2015. In to je moje vprašanje za komisijo. Ne na zadnje pa me zanima še, če eh, želite uporabiti strukturne sklade pri naložbenem načrtu. Hvala, gospod Manka. Ďakujem, Jens. Najlepša hvala. Hvala, Jens. Namen tega naložbenega načrta je financirati tvegane naložbe z visoko dodano vrednostjo in privabiti druge investitorje. Glede tega se strinjam. Privabiti moramo vlagatelje za tvegane naložbe. S tem lahko zagotovimo visok učinek vzvoda v Evropi potrebujemo trenutno maksimalne naložbe v tistih sektorjih, kjer lahko zagotovimo dodano vrednost. Obstajajo tudi sektori, ki niso tako tvegani, ampak so naložbe tam prav tako potrebne. Mislim, da bi morali poleg tega naložbenega črta imeti še en naložbeni načrt. Naj vam dam primer za uh, naložbe nizkega tveganja, na primer. 40 odstotkov energije v Evropi se uporablja za ogrevanje. Komisija pravi, da bi lahko prihranili dve oziroma tri četrtine te energije, če bi sprejeli določene ukrepe. Zakaj ne bi v ta namen privabili naložb? Tako da bi lahko rešili to vprašanje horizontalno. Tveganja tukaj praktično ni. In Na tem področju bi lahko sodelovali s komercialnimi bankami. Še nekaj. Odprava ovir za naložbe. Mislim, da potrebujemo analizo, ki bo pokazala, zakaj je prišlo do 15 odstotnega paca naložb v EU in zakaj tega paca v ZDA ni bilo. Še nekaj je pomembno. Našim ulagateljem moramo pokazati, da smo kredibilen partner. Tega v primeru nepoplačanih računov nismo naredili. V moji državi številni župani ne razmišljajo o naložbah. Če Evropska unija ne pripravi eh, načrta, če ne da na voljo denarja, potem župani niso pripravljeni na tveganje. Mislim, da bi lahko komisija pripravila tudi primere dobre prakse in pokazala, eh, kje lahko dosežemo velike učinke brez pomoči Evropske unije. Pred 12 leti, na primer, sem bil sam župan na Slovaškem. Pred 12 eh, leti smo imeli najhitrejši internet na svetu. Učitelji v šolah so komunicirali prek interneta, imeli smo sedemkrat hitrejši internet internetni video, kot je bila takrat eh, norma, neko povprečje v svetu. Tam, kjer so obstajale naložbe v eh, dobavo plina, vodo, elektriko, smo vzpostavili ustrezne sisteme, zato da smo lahko eh, istočasno tam zagotovili dostop do širokopasovnega interneta. Za takšne stvari ne potrebujemo, ne potrebujemo evropskega denarja, ampak potrebujemo odločitve. Naložbeni načrt sam ne bo sprožil eh, rasti v Evropi. Najlepša hvala. Še enkrat vas prosim, da ste kratki, ker eh, nas čaka še glasovanje. Gospod Ešenike. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kratek bom. Mislil sem, da je zasebna pobuda dober način zbiranja denarja oziroma ustvarjanja dobička. Če pride do neke katastrofe, do izgube, je država tista, ki bo uh, plačala to izgubo. In to me skrbi. pravite, da velika podjetja ne bodo doživela težav. Imamo projekt Gazdom, ki ga financira Evropska investicijska banka v Španiji. In ta projekt je velika katastrofa. Podjetje, ki pri njem sodeluje, se ni obnašalo odgovorno, vseeno pa niso vrnili niti evra. Španski državljani in državljanke so tisti, ki morajo plačati milijone eh, evrov za to, da bodo lahko pokrili eh, račune za plin v naslednjih nekaj desetletjih. Junkerjev načrt je morda dober, vseeno pa me zanima naslednje. Zanima me, če se lahko izognemo, da se bo kaj podobnega zgodilo v projektih ki jih bomo s pomočjo tega načrta financirali? To je vprašanje za generalno eh, direktorico. Mislim, da evropski državljani nočejo na svoja pleča prevzeti takšnega tveganja. Gospod Ali je naslednji. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Най-лепша хвала, господ председник, спощовани колегица и колеги, представники Европска комисия. Evropska komisija je oznanila, da je proračun za leto 2015 osnovan na naložbenem načrtu za Evropo. Zanimivo se mi zdi spremljati, kako se bo razvijalo financiranje investicijskih načrtov. Načrt predvideva, da naj bi se osredotočali na dobre projekte z dejansko dodano vrednostjo za evropsko socialno tržno gospodarstvo. Koliko razumem, Evropsko komisijo naj bi države članice oblikovale sezname teh projektov, potem pa naj bi delovna skupina odgovorna za naložbe pregledala te morebitne ključne naložbe. Pojavlja pa se tu vprašanje, ali je to ustrezna strategija za izvajanje investicijskih načrtov, če se bomo tukaj nanašali na sezname želja držav članic. Ti seznami za različne sektorje v gospodarstvu bi lahko privedli do posamičnih problemov. Lahko bi prišlo do podvajanja in na samem koncu bi lahko presegli tudi omejitve, s tem pa izgubili potencial načrta za okrevanje evropskega gospodarstva. Glede na to seveda ne nasprotujemo predlogom, ki jih morajo posredovati države članice, vendar pa bi morali biti naložbe, po mojem mnenju, del širše zasnovane evropske strategije, ki bo usmerjena v zagotavljanje vodilne vloge za evropsko unijo po celem svetu, medsektorsko. Ne vem, ali ste se na Evropski komisiji pogovarjali o tem, da bi bili vsi evropski projekti strukturirani tako, da bi doprinesli kar največjo dodano vrednost. Države članice bi se morali osredotočiti predvsem na tak način dela in prispevati z nekaterimi vsebinskimi elementi, ki bodo dobri za vse. Hvala, gospod Arnold, je naslednji. Ja, Arnold? Gospod Arnold? Uh, yes, the, um, of Najlepša hvala. Morda načelo uporabe izvod, vzvoda ni novo, vendar pa je obseg uporabe tega instrumenta prav gotovo nekaj novega. To, da imamo zdaj 315 milijard evrov, kar je več kot eh, 215 milijard evrov, prav gotovo, je nekaj, kar jasno to odraža. Komisija govori o jamstvih za visoko tvegane projekte. Predvidujem, da to pomeni, da če se bo visoko tvegane projekte prednostno obravnavalo, potem bo splošno razmerje veliko večje kot 1 proti 15 za takšne finančne spodbude v primerjavi z drugimi projekti. Moji pomisleki so vezani predvsem na to, ali se bodo podjetja na to ustrezno odzivala, ali bo to dovolj za to, da se spodbudi podjetja, da sodelujejo v tej schemi, ali pa se bomo na koncu znašli v situaciji, kjer bomo imeli le dobro zamisel, zasebni sektor pa se v to schemo ne bo vključeval, potem tudi projekti ne bodo napredovali. Predvidevam, da bo javnost v Združenem kraljestvu imela določene dvome glede javno zasebnega partnerstva, ravno zaradi slabih izkušenj, ki jih imamo z projekti PFI, torej projekti zasebnih pobud, ki se niso izkazale vredne svojega denarja. Seveda, Razumem, da je to nekoliko drugače od teh projektov, ki jih obravnavamo danes, vendar pa obstaja določeno dojemanje takšnih mehanizmov v Združenem krljestvu. Sem torej nekoliko skeptičen glede tega, ali bi ta schema dejansko lahko poskrbela za teh 315 milijard evrov, ki naj bi jih podjetja črpala. Kolega Čavanš. Hvala še kolega Tarant kot zadnji na seznamu govornikov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko dva komentarja. Imam ponovil bi najprej to, kar je povedal gospod Levandovski in sicer, da bi morala jamstva sklepati preko okvirov večletnega finančnega okvirja. Drugič, ta odbor je podporil predlog zelenih, da bi imeli v proračunu določene sredstva za strokovne skupine na visoki ravni, torej da bi imeli nekaj sredstva na rezervi v primeru zahteve po večji transparentnosti. Na koncu pa je Evropska komisija to izrinila iz tega predloga. Čestitam strokovna skupina na visoki ravni naj bi bila vzpostavljena za odločanje o infrastrukturnih investicijskih projektih. Moj predlog je naslednji. Morda bi morali znotraj tega odbora ugotoviti, koga bomo imenovali na ta mesta, na te položaje in ta imenovanja bi morala biti soglasna. Sicer bo na koncu zgodba podobna kot v nekem drugem odboru na visoki ravni, gre torej za strokovno skupino, ki vabi komisijo k urejanju davčne politike v Evropski uniji. In kolikor vem, so na teh eh, sestankih udeleženi tudi številna revizijska podjetja, Price Waterhouse in tako dalje. Mislim, da Evropska komisija lahko oblikuje strokovno skupino na visoki ravni, vendar ne brez našega soglasja. Hvala. Hvala. Videl sem, da se vas je še nekaj javilo k besedi, ampak prej smo zaključili seznam govornikov in eh, glede na to, da že zamujamo, ne bom več sprejemal dodatnih govornikov. Gospa generalna direktorica, vi morate sedaj kar najhitreje odgovoriti na vprašanja poslancev razumeli bomo, če ne boste odgovorili na vsa vprašanja oziroma če ne boste mogli odgovoriti na vsa vprašanja. Verjetno komisija na nekaterih področjih šele pripravlja predloge. Um, Seveda pa smo pripravljeni poslati naše vprašanja tudi v pisni obliki, če ste vi pripravljeni dati pisne odgovore na naša vprašanja, potem bi imeli tudi boljše izhodišče za naslednjo izmenjavo stališč. No, prosim pa vas, da odgovorite na tisto vprašanje, na katero lahko odgovorite že sedaj. I, I will, I will Najlepša hvala, gospod predsednik. Odgovorila bom na del teh vprašanj. Z veseljem pa bomo odgovorili tudi na prostanek vprašanj v pisni obliki. Seveda gre za delo, ki še vedno poteka, nekatere podrobnosti so še nejasne in zato težko vse obrazložimo pred januarjem. Le nekaj tednov nas še loči od tega trenutka. Naj se odzovem na nekaj zastavljenih vprašanj, ki so jih zastavili čestitljivi poslanci. Najprej glede vzvodov in kako to deluje. Po naši oceni ni nobenega pomankanja sredstev, denarja, likvidnosti v Evropi. Priprčevano je kar največ denarja do zdaj, zgodovinsko gledano, vendar pa se žal tega ne uporablja v realnem gospodarstvu in produktivnosti v Evropi, zaradi tega, ker se še vedno uveljavlja trend izogibanja tveganjem. In zato menimo, da evropski proračun lahko bolje uporabljamo, če se ne bomo zredotočili le na ne povratna sredstva, ampak izkoristili trenutno situacijo na finančnih trgih in izkoristili te vzvode. Kot sem že pojasnila, analiza poteka vzdolž dveh ravni. Najprej izposojanje Evropske investicijske banke na trgu, potem pa udeležba v investicijskih projektih. In to vodi do vzvoda v višini 15 proti 1. Skladno z analizo strokovnjakov je to precej smiselna in konzervativna ocena. Nekateri morda temu pravite finančni inženiring, po našem mnenju pa je to najbolj učinkovita uporaba omejenih javnih sredstev. Potem pa ste nekateri upozorili tudi na tveganja, kako se bomo soočili s to problematiko. Naša zamisel je, da dopolnimo obstoječe programe v Evropski uniji na osnovi Evropskega proračuna, pa tudi Evropske investicijske banke, tako da se bomo lotevali tudi bolj tveganih dejavnosti. Tvegana, ki so povezane z dolgoročnim financiranjem infrastrukture, MSP-jo in pa socialnih projektov, poteka na zelo različne načine. Ugotoviti moramo, kako bo s finančnimi instrumenti pri vseh teh tveganjih. Del naše zamisli pa je, da se za ta tveganja odločamo in tudi zato razmišljamo o zelo dobro utemeljenem jamstvu v višini 15 odstotkov. Potem pa še tretje vprašanje, ki se vedno pojavlja, posledice za proračun v letu 2015. Posredovali vam bomo tudi časovnico za odplačila, ko gre za prispevke v jamstveni sklad. Jamstva bi morala preseči oziroma presegati obdobje do leta 2020. Govorimo o dolgoročnih investicijah, zato ti programi ne bodo zaključeni že znotraj te perspektive večletnega finančnega okvira. V letu 2005 si nobene potrebe po dodatnih plačilih, vendar pa naj bi prišlo do prerasporeditve proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena za instrument za povezovanje Evrope in pa obzore 2020 skladno s to novo proračunsko postavko, kot sem že omenila. Glede večletnega finančnega okvirja, mislim, da ni treba preseči teh okvirov. Programe bi lahko vključili znotraj delovanja MFF-a. Globalna marža za zaveze, kot veste, naj bi se uporabljala za gospodarsko rast, še posebej zato, da se podpre zaposlovanje mladih in skladno z našo analizo to naša pobuda ustrezno zajema. potem pa še prispevki držav članic. Gotovo se zavedate, da imamo v sporočilu za javnost Evropske komisije sklic na posebno obravnavo skladno z paktom za stabilnost in rast. Gre za nacionalne prispevke v sklad. Del tega je mogoče narediti na evropski ravni, vendar pa so tudi države načalnice s svojimi ukrepi enako pomembne. In med Evropskim svetom naslednji teden da naslednji teden upam, da bodo države članice izrazile voljo, da podvojijo prispevke. Ne bo prišlo do spremembe strukturnih skladov, vendar pa prav gotovo obstaja poziv k boljši uporabi, bolj učinkoviti uporabi finančnih instrumentov. Zato se države članice zaenkrat še niso odločile, vsaj ne v dovoljšni meri. Pa še zadnja pripomba. Le strinjam se lahko s poslanci in poslankami, ki ste zahtevali, naj bodo zadeve čim bolj enostavne. Ko smo začeli s temi pogajanji, nismo videli, da se bomo na koncu označili pred eh, programi in načrti, ki bodo pravi zapleteni za izvajanje v praksi. Naš pristop bi bil torej, da so sredstva prav gotovo pomembna za mobilizacijo zasebnih investicij, vendar pa potrebujemo tudi dober okvir za naložbe. Boljše urejanje boljšo regulacijo tudi na samem terenu oziroma v realnosti in tudi v to bomo vlagali veliko truda, kot tudi v čim bolj učinkovito uporabo evropskih proračuna. Najlepša hvala za ta vprašanja, z veseljem se bomo z vami pogovarjali tudi v pisni obliki, na voljo pa bomo ponovno za pogovor januarja. Hvala. Ja, prav gotovo se bomo še s sestali. Sam se bom vzdr vzdržal komentarjev, ampak eh, zdi se mi, da se bo povečalo tudi število vprašanj eh, ob tem, ko bo komisija predstavila več podrobnosti. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za mnenje kolega Taranta letno poročilo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Um, gospoda Taranda pa vabim, da podre vse hitrostne rekorde pri predstavitvi poročila. Zato priložnost, da strpamo to poročilo tudi v ta odbor, svetujemo namreč uh, odbor zunanje zadeve, kako naj uporablja proračun. Znova se pojavlja problematiko plačil. To je ena temeljnih težav, ki jih morajo reševati evropske institucije in januarja bomo imeli čas, da se pogovorimo o tem ponovno. Zdaj pa se vsi želite prav gotovo lotiti tudi glasovanj, zato sem pripravljen zdaj prepustiti nekaj prostora temu procesu. Super, čestitam. Želel sem uh, vas štopati, ampak uh, me nekdo zmotil, ampak verjetno niste porabili več kot 30 sekund. Tako, sedaj pa nas čaka glasovanje. Hvala lepa, ne potrebujem glasovalnega seznama ILS-a. E Tako dobil sem svoj seznam. Začenjamo z poročilom Deprin Levandovski. sprem, predlog spremembe ena poročevalca. Kdo je za? Skoraj vsi. Kdo je proti? Nihče. Sprejeto. Predlog spremembe dve poročevalcev. Poročevalci so za. Kdo je za? Vsi proti? Nihče. Sprejeto odstavek 4 predlog spremembe 14 poročevalcev. Kdo je za? Proti. En glas proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 15. EKR. Poročevalca sta proti. Oziroma predlog spremembe je postal brezpredmeten predlog spremembe 16. Poročevalci so proti. Kdo je za? Trije. Kdo je proti? Vsi ostali. Kdo se zdrži? Zavrnjeno predlog. 17 je bil umaknjen. Predlog spremembe 4. Paula Tanga. Poročevalca ga podpirata. Kdo je za? Veliko. Proti štirje vzdržani, nihče sprejeto. Predlog spremembe pet. Uvodna izjava bi pola tanga. Ta, je, ta predlog spremembe je bil umaknjen. Še. Dann kommt er zur Abstimmung. Die No, poročevalec predlog spremembe šest, kdo je za, kdo je proti, vsi, zavrnjeno. Predlog spremembe sedem, poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani en dva. Ali ste vi glasovali proti? Nisem videl, ali ste glasovali za ali proti. Dobro, potem en glas proti, ni vzdržanih glasov sprejeto. Predlog spremembe 8, ta je pokrit predlogom spremembe 7, sedaj pa ustni predlog spremembe poročevalcev pri uvodni izjavi D. Poročevalca sta seveda za. Kdo je še za? Proti? Gospod Ešvart je proti, vzdržani. Sprejeto, z enim glasom proti. Predlog spremembe 9, ista uvodna izjava. Poročevalca sta proti. Kdo je za? Trije proti. Več vas je vzdržani, nihče zavrnjeno. Predlog spremembe 10 je bil umaknen, predlog spremembe 11 poročevalcev. Kdo je za? Proti. Dva. Kdo se vzdrži? Nihče. Sprejeto. Pedosrujim B12 tudi poročevalcev, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe gospe Mudi, predlog spremembe številka 13, poročevalca sta proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani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 31 glasov potrebujemo, 29 smo jih našteli. Konec glasovanja 14 za, 13 proti, 2 vzdržana glasova. Na tesno sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Der Abstimmung haben sich jetzt 30 von 31. Jetzt sind wir komplett. 30 vas je glasovalo, vsi ste glasovali, konec glasovanja, 30 za, en glas proti, sprejeto. Čestitam poročevalcem. Sedaj pa glasovanje o, poročevi, o poročilu Vana. Jaz sem poročevalec v Senci, gre za projekt v Grči, uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Predlog spremembe ena, gospoda Kitosa, kdo je za? Veliko vas je proti. Trije, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe dve, jaz sem avtor, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Avtori so gospa Ulskok in drugi kolegi iz odbora za zaposlovanje. Poročevalka podpira predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. spet eh, predlog smembe 4, poročava, kako ga podpira, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 5, gospoda Kircosa, kdo je za, proti, en glas proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 4, odbor za zaposlovanje, poročava, kako ga podpira, kdo je za proti vzdržani soglasno sprejeto. Prerazumem besede, poročevalko ga podpira, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Prerazumem B8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 9 tudi odbora za zaposlovanje za proti vzdržani. Premagali smo krščanske demokrate, no sedaj pa še um, končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Konec glasovanja. 28 proti 2 sprejeto. Čestitamo, gospa Vana. Spet uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Poročilo Marka Zanija. Predlog spremembe 2 k odstavku 11 od obora za zaposlovanje. Poročevalce proti. Kdo je za? proti več, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, isti postopek, poročevalec ga ne podpira, kdo želi podpreti ta predlog. Zeleni, deli liberalcev, IKR, e kdo je proti? Večina, Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4, odbora za zaposlovanje, isti postopek. Kdo je za? Gegen, ganz heimlich die Frau Mohl. Proti, vsi ostali, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A poročevalca. Ta nadomešča predlog spremembe 5 in 6, poročevalec ga podpira. Kdo je za, vsi, proti, nihče. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Poročevalec ga podpira, kdo je za. Proti, je le, to ni dovolj, kdo je vzdržan, sprejeto. Predlog spremembe 8 odbora za zaposlovanje, poročevalce ga ne podpira, kdo je za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9, tudi odbora Empl, isti postopek, poročevalec predloga spremembe ne podpira, kdo je za. Proti veliko vas je v zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Odbora Empel, poročevalec ga ne podpira. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. proti eh, oziroma zavrnjeno. Kdo je za zadnji predlog spremembe odbora za poslovanje? No, bomo o predlogu 10 glasovali elektronsko. Smo pri predlogu spremembe 10 pri odstavku 7D. Glasujemo elektronsko. Treba bi vsi še enkrat videti, da so kristdemokrati na minoriteti. Einer fehlt noch. Haben alle abgestimmt. Še en glas manjka, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 19 za, 8 proti, 1 vzdržan glas, sprejeto. Antrag 11 von Herrn Denano zum Predlog spremembe 11 gospoda Denanota k odstavku 8. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Vsi? Proti? EKR? Er? Proti? Želeni? Sprejeto. Predlog spremembe 12 odbora za zaposlovanje. Poročevalec ga podpira. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto, predvsem omembe 13 odbora EMPL. Prčevalec ga ne podpira. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Poročevalec ga ne podpira. Kdo je za? 2 za, kdo je proti? Zavrnjeno. Še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. En glas proti. Čestitamo gospodu Zaniju. Pri naslednjem poročilu gre spet za sklad za prilagoditev globalizacije, gre za poročilo Olbricht o Fiatu. Predlog spremembe ena, gospod Olbrika podpira. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Soglasno sprejeto. Predlog spremembe dve, poročevalec ga podpira. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Isti postopek. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Odbora za zaposlovanje poročevalec ga podpira. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Preračunim B6, prav tako odbora EMPL. Poročevalec podpira predlog, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. In še predlog spremembe 7, tudi odbora EMPL. Poročevalec ga podpira, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Einer fehlt noch. Še en glas manjka. Der möchte vielleicht nicht, dann schließen wir die Abstimmung. Konec glasovanja. 27 proti 1, čestitamo gospod Olbricht sedaj pa spet sklad za prilagoditev globalizaciji gre za Whirlpool, poročevalec je gospod Vioti. Eh, predlagano je bilo, da glasujemo v svežnju, poročevalec želi sprejeti, podpira vse predloge sprememb, ILS e se ne strinja z zadnjim. Ali lahko o predloge sprememb od 1 do 9 glasujemo v svežnju? Gospod Vioti, podpirati predloge sprememb. Kdo je za svežen 1 do 9? Kdo je proti? Nihče. Vzdržani, nihče. 1 do 9 je soglasno sprejeto, sedaj pa še predlog spremembe 10, gospod Vijoti ga podpira. Kdo je za? Proti? Bomo to preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? 13 za, 14 proti, 2 vzdržana glasova, predložen mi je 10, torej zavrnjen. Uh, sedaj pa še končno glasovanje, spet elektronsko. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Z enim glasom proti čestitamo gospod Vioti. Sedaj pa še transferi. Ah, okay. Gut, danke. Ok, willkommen zu den Transfers. Das Sedaj pa še transferi. Sekretariat pravi, da 46 in 49 in 49 50 in 55 so transferi, o katerih smo, smo dosegli dogovor. Gre za proračunske posledice tega, kar smo ravno politično sprejeli. Zato domnevam, da eh, boste podprli te transferje. Lahko glasujemo v svežnju ali kdo temu ugovarja. Ne, potem glasujemo v svežnju. Kdo je za te štiri transferje? Proti en glas proti, vzdržani. Ti transferi so sprejeti, sedaj pa transfer 55. Tukaj gre za stavbo Jean Monnet. Ali tukaj potrebujemo kakšne dodatne informacije, Monika? Ja, um, na zadnje sem že govorila o tem, da ni spremljivo, da so delavci uh, sedijo v stavbi, ki je okužena z azbestom in do 21 milijonov bi potrebovali denarja za to, da bi očistili to stavbo. Uh, Dobro, o tem smo razpravljali, kdo podpira, kdo glasuje za transfer 55, vsi, kdo je proti, nihče. Se kdo vzdrži glasovanja, en vzdržani glas. Ta transfer je skoraj da soglasno sprejet in pa še poročun za leto 2014, drugi oddelki. Tudi tukaj gre za transferje v teh, mm, Monika, ali lahko o teh glasujemo v svežnju. O vsebini smo že razpravljali. Ima kdo proti temu, da v svežnju glasujemo o teh transferjih? Gospod Depri? Euh, ne gre prav za ugovor. Vem, da gre za vprašanje nakupa rezidence. Uh, premjera države Evropske članice v Albaniji. Tukaj gre za milijone evrov. Nisem noben strokovnjak za nepremičnine v Albaniji. Zanima me, kakšen je ekvivalent tega zneska, ali gre tukaj za eno palačo, dve palači ali tri palače, če se tako, da bom vedel, za kakšno vrednost gre. Zdi se mi, da tukaj bi lahko šlo za relativno visok znesek. Ja, hvala ja jaz sem si zastavljal isto vprašanje gospod deprije Vem, da rezidenca veleposlaništva ni samo uh, zasebni dom, ampak tudi uh, rezidenca za sprejeme. Ampak za takšen znesek eh, se moramo vprašati, kaj uh, so s tem denarjem počeli v Albaniji. Moramo se vprašati, ali je ta znesek spremljiv oziroma normalen ali ne. Monika. Ja, uh, nimam še vseh informacij o tem. Um, mislim, da gre tukaj za prehodni transfer, zato da bomo do naslednjega leta lahko dobili oceno, da sedaj nimamo ocene za stavbe v Albaniji. Eh, predlagam, da podpremo ta transfer, ampak potrebujemo natančne informacije, predem bomo dejansko izdan ta denar. Gre za transfer je pri katerih prenesemo sredstva na naslednje leto do marca. Gre za prehodne transferje in želimo natančne informacije o tej stavbi v Tirani, potem pa bomo lahko natančno oziroma dokončno odločili, ali smo za ali proti. Hvala lepa. Se pravi, to pomeni, da denar samo prenašamo v proračun za naslednji proračun oziroma še ne odločamo o tem, kako bo uporabljen. Gospode Pri. Dann ist es drinnen. Also wir haben Se pravi, gre za štiri transferje. Zanima me, če se strinjate s tem, da glasujemo o teh transferjih v svežnju, glede na to, kar je povedala Monika Holmajer, da glasujemo samo o prenosu teh eh, sredstev v proračun za naslednje leto. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani. potem eh, je to sprejeto z veliko večino. Sedaj pa še ena točka o politiki na področju nepremičnin. To je točka, ki smo jo želeli zaključiti že zadnjič gre za gradnjo spremnega prostora za obiskovalce v Evropskem parlamentu v Bruslu. Ali moramo k temu še kaj dodati? Ne, potem lahko o tem transferju danes glasujemo. Kdo je za? Proti? Štirje, vzdržani. En vzdržan glas potem je to za večino sprejeto. Končali smo glasovanje. Ali ima še kdo kaj pod točko razno? Ne, potem uh, je seja zaključena, vidimo se v Štrasburu. Iba šoma.